ko smo dobili prošnjo za imenovanje, to bo zapisano v zapisniku. Če ne bo nobenih nasprotovanj do potrditve zapisnika, bo to imenovanje.